Eh, ko vsi nakupujejo in zato mm, mi hvala za to občutljivost z vaše strani, dejansko je sedaj mesto žaluje. Hvala. Dejansko lahko izražamo zgolj sočutje in solidarnost tistimi, ki jih je ta tragedija neposredno prizadela. S tem zaključujemo razpravo ki smo se lotili ravno kar in gremo k naslednji točki in sicer uh, v zvezi z vrhunskim srečanjem EU-Rusija in besedo dajem ponovno gospe visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Hvala, gospa eh, predsednica. Prosim tudi gospe, gospode Kajzer naj sporočijo moje sočutje tistim, ki so izgubili svoje ljubljene in ki so bili ranjeni v tem uh, res nesrečnem dogodku v Liežu. Gospa predsednica, ves, z veseljem uh, vam povem nekaj besed o svetu med. Uh, Evropsko unijo in Rusijo, ki se bo jutri zvečer začel v Bruslju. Naj povem nekaj besed glede volitev. Kot veste, so bile 4. decembra parlamentarne volitve v Dumo. Ko smo julija govorili o pripravah na te volitve, sem že takrat izrazila določeno zaskrbljeno še zlasti glede Eh, omejitev za politični pluralizem. Po teh opaskah vidimo, da je prišlo do naprejšnje izključitve nekaterih političnih uh, strank in to je bila ključna napaka teh um, uh, volitev. Videli smo tudi postopkovne kršitve, tudi pomankanje ne uh, Eh, pristranskosti in tudi pomankanju delitev med državo in uh, strankami. Prav tako vidimo veliko protestnikov, ki demonstrirajo za miroljubne in svobodne uh, volitve in uh, policijsko nasilje nad temi protestniki in, in uh, drugimi opazovalci. Sicer so bile volitve mirne in oblasti so po mojem mnenju te volitve nasplošno dobro izpeljale. Glede obtožb ne pri ne, ob nepravilnostih pozivam gospoda Medvedeva naj vse to razišče obstajajo možnosti priziva in poprav, popravka napak in upamo, da se bo ta zakonodaja spoštovala. Treba je preučiti dokaze in OVSE in ODIHR ter druge organizacije bodo svoja končna poročila pravočasno izdala. Te ugotovitve morajo potem oblasti tudi eh, upoštevati, tako da bi se pripravili na tekoče predsedniške volitve marca. Prav tako pa moramo priznati, da so ruske ki ljudje v celoti izkoristili možnosti, ki jih imajo, da izrazijo nestrinjanje in nezadovoljstvo s trenutno politično situacijo. Politiki oziroma volilci so izvo, iz, izrazili svoje mnenje glede korupcije, pomankanja politične svobode in drugega. S tem, ko so pravzaprav glasovali za druge stranke, pri čemer je delež eh, enotne Rusije padel z 46 odstotkov leta 2007 na manj kot 50 letos. To seveda ni ostalo neopaženo. Predsednik Medvedev in predsednik vlade Putin sta oba priznala, da je prišlo do opada. Nadaljni razvoj demokratskih ustanov, kot sem rekla že julija, bi moral biti odvisen od ruskih ljudi in njihove izbire. Evropska unija pa ni le nemi opazovalec, imamo tesne povezave, gospodarske, družinske in zgodovinske povezave, torej imamo strateškega partnerja v Rusiji in Evropska unija in Rusija lahko skupaj odločilno vplivata na konfliktne situacije po svetu. Prav tako pa smo se skupaj zavezali k temu, da bi razvili demokratične ustanove in utrdili človekove pravice v Združenih narodih v okviru Sveta Evrope in OECD. Seveda bomo svojo zaskrbljenost glede volitev omenili tudi na vrhu, ki bo se začel jutri zvečer. Za nas modernizacija pomeni celotno integracijo Rusije v sistem, ki temelji na pravilih in tudi razvoj državljanskih pravic in svoboščin ta pristop konstruktivnega angažiranja deluje. Na svetu bomo se lahko razveseli verjetno velikega števila rezultatov. Naj še omenim naj vstop Rusije v svetovno trgovinsko organizacijo, kar bo potrjeno v Ženevi. Mi smo največja trgovska partnerica Rusija in smo pravzaprav bili pomembna partnerica tudi v 18-letnih pogajanjih. Tudi sama imam vlastne izkušnje, osebne izkušnje v tem procesu. Pristop Rusije k STO bo zgodovinski dogodek, ki bo odprl novo poglavje v naših dvostranskih uh, odnosih. S tem bo Rusija zavezana mednarodnim trgovinskim pravilom, kar bo odprlo nove možnosti za trgovino in investicije in bo naše trgovino oziroma gospodarstvo zaščitilo pred arbitrarnimi odločitvami. Prav tako pa je treba zagnati novo sporazum med Evropsko unijo in Rusijo. Kar zadeva vizume in mobilnost, bomo tukaj potrdili spisek skupnih pravil do brezvizumskega potrebnega potovanja in potem bi lahko s tem prišli do pogajanj o odstranitvi oziroma o, o izničenju um, vizumov. S tem bomo zaščitili meje, hkrati pa spoštovali tudi temeljne pravice. Večja mobilnost in stiki med ljudmi bodo povzročili tudi večjo povezanost med našimi ljudstvi. S tem bomo lahko izmešali, izmenjali več izkušenj, vrednot in tudi gospodarskih odnosov. Partnerstvo za modernizacijo se v celoti izvaja. Pripravljajo se novi projekti. Na tem vrhu bomo ponovno povdarili, kako pripričani smo, da modernizacija ne pomeni le tehnološkega eh, moderniziranja, temveč da so tudi pravna država, zaščita državljanov, angažiranost civilne družbe in enakopravnost vseh podjetij ključni elementi za, za uspešno modernizacijo. Dovolite, da zaključim z nekaj besedami o zonanji politiki. Rusija je pomembna partnerica Evropske unije. Sergejem Lavrov Varovom se redno srečujeva in skušava razviti uh, skupen pristop glede uh, najbolj aktualnih tem. Običajno nama uspe, včasih pa se naša stališča uh, razhajajo. Primer tega je vsekakor Sirija, o čemer bomo noc, še govorili tudi na tem svetu. Um, prav tako moramo razviti um, skupen pristop k Pridnesterju, tam smo zagnali uh, pogovore v kontekstu 5 plus 2. Še naprej bomo podpirali. Eh, medijacijo v zgornjem um, Karabahu, ki jo vodi skupina iz Minska in Rusija je tam tudi članica. Tukaj nas skrbi eh, pomankanje napredka pri teh poglavi, uh, pogajanjih in tudi napetosti v celotni regiji so očitne. Prav tako pa bomo še povdarili vidike Gruzije, še, kjer Rusija še ni spomnila vseh zavez, ki jih je dala uh, v sporazumu iz leta 2008. Naj zaključim. Kot vidite, imamo zelo široko agendo z Rusijo, ki odraža naše gospodarske, družbene in strateške eh, vezi in povezave. S tem, ko odpravljamo trgovinske uh, ovire in tudi uh, mobilnostne ovire, lahko državljani pri, od nas pričakujejo vse več konvergence in to bo vsekakor povečalo sodelovanje med državama. Uh, naše, odno naše odnose želimo sestaviti tako, da bodo motor procesa modernizacije, ki mora imeti tako gospodarski kot tudi politični odraz. Hvala lepa. Sedaj pa v imeni skupin gospod Kelam. Dve minuti. Merci, Hvala, gospod gospa visoka predstavnica, mislim, da smo sedaj pred zelo pomembnim trenutkom. Zdaj je še nekaj ur do vrha med EU in Rusijo, kajti vidimo, da se rusko prebivalstvo zelo sedaj obrača in spreminja svoje mnenje. Najpomembnejša sprememba se je zgodila v miselnosti in pristopu ruskega ljudstva, ki sedaj niso več uh, indiferentni do politike. Sedaj aktivno so sodelovali pri spremljanju volitev in tudi protestirajo proti um, eh, poneverdbi političnih oziroma volilnih rezultatov. Kot drugo smo opazili tudi, da je uh, stranka gospoda Putina postala manjšinska stranka. Prejšnji teden so vodje ruske opozicije skupaj z gospodom Kasparom, ki je bil v Bruslju, uh, jasno pokazali, da 45 odstotni uspeh enotne Rusije morda ni resničen, da je morda uh, resničen uh, uspeh oziroma delež uh, še veliko nižji. Kako bi zdaj lahko pomagali vrniti demokracijo v Rusijo. Mislim, da pristop, da se ravnamo kot doslej, ne bo ustrezen. Gospa Šercova je povedala, da so se Rusi doslej pretvarjali, da imajo uh, demokracijo. Stil evropskih vodji pa je bil ta, da smo se pretvarjali, da jim verjamejo, verjamemo in da verjamemo tem, tej demokraciji. Zdaj se je čas spremenil in odzvati se moramo podobno, kot smo se odzvali na arabsko pomlad. Morda bo prišla tudi ruska pomlad in to moramo tudi vzeti v obzir. Zato vas prosim, gospa visoka predstavnica, da to sporočilo prenesete našim ruskim sogovornikom, namreč, da demokracijo jemljemo resno, tudi um, namene ruskih voljivcev in ruskega prebivalstva jemljemo resno. Vodji morajo, vodje morajo spremeniti svoj stil. To pa vključuje tudi omejitve uradnikov, ki so zakrivili uh, primer gospoda Magnitskega in tudi tistih, ki so sodelovali pri ponarejanju volilnih rezultatov. Sedaj pa gospod Svoboda za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. Visoka eh, predstavnica, mislim, da je pred nami zelo pomemben vrh, zlasti z dveh vidikov. Kot prvo eh, moramo imeti pomemben dialog z eh, vodstvom z Rusije, torej energetski dialog, potem stop v STO, potem tudi dialog o liberalizaciji vizumskega razu, eh, eh, režima in tako naprej. Tukaj moramo zagnati stvari. Veda pa so tu še volitve in vprašanja s tem zvezi. To ste omenili tudi vi in eh, hvala lepa za vašo zelo jasno držo. Mislim, da je znak zrelosti ljudskega prebivalstva to, kako so nepripravljeni sprejeti vse, kar prihaja iz Kremlina in z bele hiše Ruske federacije. Mislim, da bi morali podpreti civilno družbo, ki skuša prepričati politični establishment, da je druga pot veliko boljša, odprta, demokratična pot. Mislim, da je to tista um, smer, ki bi se mogli držati. Zdaj imamo tukaj skupno resolucijo in tudi vi, gospa visoka eh, predstavnica, ste rekli, da bi bilo. Um, prositi oziroma zahtevati od predsednika Medvedeva, da odprto in resno preuči te volilne rezultate. Uh, na začetku novembra sem bil v Rusiji in že takrat smo videli, da bo prišlo do resnih napak v volivnem procesu. Upam, da bo rezultat teh preiskav dober predlagal sem tudi odboru za zunanje zadeve in eh, delegaciji, da bi organizirali predstavitev januarja v Evropskem parlamentu, kjer bi se predstavile vse stranke, tiste, ki so lahko kandidirale, tiste, ki niso mogle, potem tudi civilno družbo, vse od IHR, tako da bi imeli resnično celoten pregled. Zato bi. Po mojem mnenju ne bi bilo dobro, da bi zdaj v naši skupni resoluciji pozivali k parlamentarnim volitvam eh, in ponovitvi teh volitev. Podejmo, poglejmo si najprej, kakšna so dejstva. Morda bomo prišli do določenega rezultata, morda bo celo Medvedova komisija prišla do določenih rezultatov, morda bodo mislili, da bo na določenih področjih volitve treba ponoviti, ampak potem, preden pridemo do takega sklepa, moramo imeti jasna dejstva na mizi. Hvala, gospod Svoboda. Gospa Oželan za dve minuti. Gospa visoka predstavnica, glavna tema, kar zadeva odnosov med EU in Rusijo ta hip, je legitimnost volitev v Dumo. Če upoštevamo, kakšne so predhodni sklepi mednarodnih in lokalnih volilno-opazovalnih misij, je legitimnost nekaj, eh, kar je vsaj okrnjeno to, da so, bili, da so bile volilni lističi um, skrivani, da tudi uh, niso mogli ljudje izbrati svojih predstavnikov na svoboden in uh, prost način. Tudi sama ne verjamem obljubam predsednika Medvedeva, da bo dejansko preveril rezultate zadnjih volitev. Čeprav je Rusija pomembna partnerica EU in bo to tudi ostala, naši gospodarski interesi ne smejo zasenčiti načela v demokracije, za katere se zazema Evropska unija. Torej bi morala Evropska unija temeljito preveriti, kako bo delovala z um, partnerjev, ki nima ustreznega mandata. Uh, Rusija Jelcina je preteklost, sedaj pa smo soočeni z avtoritarno državo Putina. Idealističen pristop, da bomo preprečili Kremlinu to, da bi Rusija postala avtoritarna država, s tem, ko bo sodelovali v različnih mednarodnih organizacijah, ta pristop ni spodletel. Putin in njegovi sodelniki v Kremlini so tisti, ki pravzaprav ogrožajo uh, spravo eh, načel med Evropsko unijo in Rusijo. Pozivam gospo visoko predstavnico, da um, zahteva od ruskih oblasti, da se spustijo vsi, ki so bili aretirani v teh protestih. Poleg tega pa je treba ruske oblasti opomniti na mednarodne obveznosti, vključujoč obveznosti izhaja iz članstva v OVSE in Svet Evrope. Rusija mora imeti svobodne in proste volitve. Hvala, gospod Šulc, za dve minuti. Spoštovana gospa predsednica, visoka veleposlanica, ta svet se ta teden uh, odvija v zelo napeti situaciji. Torej, naše partnerstvo za modernizacijo bo odvisno od tega, ali bo ruska oblast eh, želela skleniti to vrstno partnerstvo za modernizacijo tudi svojim ljudstvom, torej se je zozela za več eh, demokracije eh, in transparentnosti. Glede na to, kar smo slišali iz ODHIR in Golosa, vidimo, da so bile volitve manipulirane v prid enotne Rusije. Po vsem, kar vemo, je enotna Rusija ostala brez Eh, absolutne večine. Velika večina državljanov eh, proti temu protestira in pri tem so bili tudi eh, prijeti, aretirani ali pa tudi ranjeni. Tudi gospod Gorbačov, ki se je do, do sedaj držal nazaj glede kr, mm, gospoda Putina sedaj poziva k novim volitvam. Sedaj ne smemo se samo pasivno spremljati, kaj se dogaja ti uh, sedaj eh, dogodki kaže na nove čase. Potreba je podpreti neodvisne um, volitve oziroma neodvisno spremljanje rezultatov. Kaj lahko pričakujemo od predsednika Medvedeva, ki bo bil štiri leta predsednik vlade pod Putinom? Že zdaj ve, da ne bo storil nič proti tistim, ki so bili udeleženi pri volilnih prevarah, prav tako pa ne bo predstavil resničnih številk. Kako neverodostojni so rezultati Kazenskega ukaza. In gospod Medvedev eh, sicer ne more več eh, vrniti vsega upanja eh, iz izvedbo že naprej obljubljenih reformnih procesov. In kaj lahko pričakujemo od Putina, ki je sedaj znova usmeril pištolo KGB-ja proti Ameriki, čež, da so ti protesti bili sproženi s strani ZDA? tukaj uh, on določa dogodke. Zato Evropska unija v četrtek ne sme samo pridno uh, pozivati k eh, preverjanju rezultatov in temveč moramo zahtevati uh, nove svobodne volitve in izpustitev tistih uh, protestantov, ki so bili aretirani. Zato upam, da jutri podprete naš predlog spremembe. Hvala, gospod Šulc. Gospod Migalski ima besedo za eno minuto. Eh, naj vas eh, najprej eh, spomnim da je rusija zapisala lastne kriterije tudi sami ste to omenili na vrhu Nekaj bi želel omeniti z nedavnimi volitvami in prebuditvijo civilne družbe v Rusiji. Eh, gospod Kelem in gospod eh, Svoboda, gospod Šulc, gospod Ojuland, vsi so to omenili kajti eh, s tem v zvezi zlasti je zelo veliko povdarkov. To prebojenje civilne družbe v Rusiji, ki, eh, moramo, ki si zasluži našo podporo in eh, zlasti z tega vidika, ker, bo, ker je Rusija postaja pomemben trgovinski partner. Hvala lepa. Gospod Šolc, gospod predsednica, gospod Ešton, strateški oblika partnerstva uh, urejajo tudi uh, to, ali imamo en, uh, družbene odnose, ali imamo ustrezno gospodarsko politiko, hkrati pa je treba izpostaviti tudi skupne točke. Strateško pa pomeni tudi, da dosežemo konkretne cilje in da vodimo politiko tako, da bo transparentna za vse. To pa pomeni tudi, da je treba razjasniti, kakšni so volilni postopki. Seveda nič ne, se ne, ne da narediti brez skupne varnosti. Ne moremo pa vedeti, zakaj ne moremo skupne varnosti graditi skupnimi močmi. To je na mizi tudi Evropske unije. Naslednji vrh je nekaj, kar je zelo pomembnega. Tukaj je treba um, se dogovoriti, da se bodo sredstva za orože preusmerila v sredstva za partnerstvo, za um, modernizacijo. To je pomembno za državljane, ki želijo biti sodeleženi v uh, blagini in v gospodarstvu. Uh, tukaj moramo pustiti stara ravnanja, kajti to vrstne družbe potrebujejo kompetenco in angažiranost vseh uh, državljanov. Ruski eh, demonstranti so opozorili na to na trgu Palotnaja in zahtevali konkretne spremembe. Hvala, gospod Šolc. Besedo ima gospod Belder. Eno minuto, prosim. Ustrajam pri tem, da se prosim držite časa za govor. Hvala lepa, gospa predsedujoča prišlo je eh, do alarma, sprožene alarma str 10. decembra eh, s strani ruskega ministra za zdravje. Eh, Desi, na desetine tisočev ljudi pa je šlo na ulice in protestiralo proti goljofijam na nedavnih volitvah. Šlo je za jasen Eh, političen eh, manever. Rečeno je bilo, da eh, kar je, upam, spoštovana visoka predstavnica, da boste o tem govorili z ruskimi vodji, zato da bodo pokazali nekoliko več samo kritike, ko gre za volitve. S tem v zvezi bi bi omenil še nekaj drugega. E, kakšne so po vašem mnenju e, možnosti, da se Rusija usmeri v bolj pozitivni smeri z vidika jedrskega konflikta z Iranom? Ali e, bo sodelovala pri iskanju miroljubne rešitve k temu vprašanju? In sicer v času, ko se sooča duo Putin medvedel s takimi težavami. Hvala, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tu gre za odnose med EU in Rusijo, eh, tako saj piše na dnevnem redu. Vprašanje pa je, kako lahko Evropska unija in Rusija okrepijo svoje odnose. Eh, gospa predsedujoča, eh, tu eh, lahko rečemo, da bi vendarle ta vrh bil uspešen in sicer tako, da bi, če bi Rusija ustopila v STO, kar bi okrepilo partnerski sporazum ki je prav gotovo zelo potreben. Gre za eh, olajšanje vizumskega eh, režima, potem tudi spoštovanje reciprocitete, nediskriminacijo in tako dalje. Vse to so dobri vidiki. Vendarle, če govorimo o partnerstvu, potem mora to sloneti na pravih vrednotah. In eh, demokracija, civilne državljanske svoboščine in Rusija je s temi volitvami v državno dumo prav gotovo opozorila na to, da eh, je to še nekaj, kar primankuje. Eh, več kot 100 odstotkov volilnega telesa je volilo za eno stranko, kar kaže na to, da je to še hujše kot v starih komunističnih časih nobenega spoštovanja ni za to temeljno pravice in eh, preprečiti bi morali situacijo, z, eh, ko se zgodi eh, enaka drama in nespoštovanje, kar eh, lahko pomeni nevarnost, da bo. Eh, da se eh, lahko podobna zadeva ponovi ob volitvah za ruskega predsednika. Tako da je potrebno s tem v zvezi govoriti povsem jasno. Država mora priznati država, ki, eh, ki je mir toliko sp, eh, pomemben. Hvala lepa. Gospod Fleckenstein, dve minuti. Gospa predsednica, gospa eh, Lady Ashton, lahko se lepo pridružim temu, kar je povedala gospa Omenrojten, kar zadeva volitve. In naša prošnja je, da bi ruskemu predsedniku jasno povedali, da pričakujemo sedaj dejanja od, uh, glede tega, kar je najavil in da ga držimo za besedo. In tudi to, kar je že povedal gospod Soboda, je res. Uh, namreč, da moramo tukaj imeti predstavitev vseh udeleženih, ko bosta poročilo predložila OSE in ODHIR. In ni prav, da še pred tem, por, tri, uh, tem poročilom zahtevamo novo izvedbo volitev. Gospod Kelam ni več tukaj, ampak njemu bi želel povedati, da morda bi prišlo samo za napako pri prevodu, ampak protestniki v Moskvi so možnost tudi za nas, je rekel. To mislim, da ni res to ni, ne pomeni možnosti za nas, to predstavlja možnost za ljudi v Rusiji in mislim, da bi morali biti tukaj previdni, kaj govorimo. Volitve so pomembna stvar, o kateri bo treba govoriti na vrhu, ampak to je lahko tudi vrh zaupanja. Imamo dve pozitivni točki, ki bi želel na kratko meniti. Namreč po 18-letnih pogajanjih bo prišlo do prispeva STO. To pomeni ne le jasna pravila, ampak tudi lažje sklepanje sporazumov, tudi manj trgovinskih ovir, ki smo jih eh, videli v preteklosti in tudi mislimo, da. Ne bo več to vrstnih eh, pritiskov oziroma tenzij, kot so bili preleti nad Sibirijo. Potem pa zdaj še viza in mobilnost. Veseli nas, da bomo imeli predpise o mejnem prehodu v Kaliningrad. To bo predstavljalo več um, prednosti tako za Poljake, kot tudi za prebivalce Kaliningrada. In ti koraki, ki jih želite dogovoriti in ki so dobro pripravljeni, upamo, da bodo vodili do tega, da bo enkrat tam prosto vizumski režim. Govorimo o modernizaciji, o človekovih pravicah, o civilni družbi in to želimo seveda eh, speljati in privesti v dobre rezultate. Gospod Migalski ima, eh, želi zastaviti vprašanje in sicer z modrim kartonom. Nein. Ne želim sprejeti vprašanja. Naslednji govornik, gospod Poselt, minuta od 30. Gospa predsednica, spoštovana Lady Ashton, gre za to, da gospod Putin ni le antidemokrat, ampak je zelo karikiran antidemokrat. Nekar ne pozabimo, da je s prvimi volitvami prišel na. Uh, uh, položaj, ko je pravzaprav povzročil veliko škodo v Čečeni in skozi njegovo vladanje, skozi celoten čas svojega mandata ni storil nič drugega, kot da bi znova zavrnil kolesa demokratizacije v Rusiji, tako v notranji kot zunani politiki. Gospod Medvedev je sicer kazal bolj prijazen uh, obraz, ampak eh, vemo, da je treba ljudi poz, uh, spoznati po semenu in uh, oziroma, da je treba ljudi ocenjevati po tem, kar uh, sadijo in žal ne vidimo veliko dobrega, uh, dobre žetve. Kar zadeva volitve, nima smisla zdaj, da tisti, ki manipulirajo z volitvami, da, te, da tiste sedaj naprošamo, da preverjajo, uh, ali je šlo za manipulacijo. To se ne bo zgodilo. Vedno govorimo, da je stabilnost v Rusiji prvotnega pomena. To smo govorili tudi v Severni Afriki. Potem pa smo morali točiti um, krokodilje solze zaradi gospoda Mubarak, Gaddafi in tako naprej. Naša stabilnost je v Rusiji, ampak stabilnost v Rusiji bomo videli le, če bomo v Rusiji imeli demokratično pravno državo kot jo zahtevajo uh, opozicijski voditelji tukaj na tribuni, kot jo zahtevajo ruski protestniki, ki se borijo za svobodo. Stabilnosti brez svobode ni. To je nauk, ki se ga moramo že enkrat naučiti iz zgodovine. Hvala, gospod Poselt. Sedaj pa dobi besedo gospod Vigenin. Za minuto izvolite gospa ashton v kratkem času ki ga imam na voljo bi vas opozoril na dvoje včasih izkoriščamo vsako priložnost da nasplošno ocenjujemo vse vidike življenja v rusiji kar pa ni vedno koristno ker eh, smo potem manj osredotočeni. V tem času je razumljivo, da izkoriščamo to priložnost, da to analiziramo in da oblikujemo priporočila glede problema volitev v Rusiji eh, in upamo, da bodo naslednje predsedniške volitve eh, bolj, bolj svobodne in bolj, boljše organizirane. Kar zadeva stranko na oblasti, eh, so stvari v Rusiji sedaj drugačne. Ne gre samo za to, da krivimo eh, oblasti, temveč da eh, pravzaprav se osredotočimo tudi na drugo, namreč tisti, ki se borijo za več demokracije v Rusiji, da lahko uživajo naše podporo. Potem gre tudi za skupno sosedstvo. Vsi so zainteresirani za stabilnost, za socialni napredek teh držav. Zato moramo spodbujati Rusijo, zlasti za vidika novih eh, vodij, ki bodo eh, predsednikov, ki bodo izvoljeni, eh, tudi za vidika razreševanja zamrznjenih konfliktov zlasti v Gornjem Karabahu in Trasnistru. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa preidemo na del, ko bomo dali besedo kolegom, ki so pritegnili pozornost predsednika. In sedaj dobi kot prva uh, besedo gospod Andrej Kijene za minuto. Hvala lepa. Čestitam gospodu Kasjanovu, prejšnjemu eh, premijeju. Eh, Eh, tu je nekaj stvari, ki jih v resoluciji ni in eh, o katerih govorimo ta teden. Eh, ta duet Medvedej Putin je izgubil volitve v Dumo, ne le 80 sedežev v Dumi, eh, temveč eh, izgubila sta tudi volitve zaradi nespoštovanja, očitnega nespoštovanja volilnih eh, pravil, kar so ugotovili neodvisni opazovalci na volilni dan, potem goljufije pri volitvah in podobno. Praznovanje svobodnih volitev pa tega ni moglo biti in ljudje se tega niso mogli veseliti, zato so eh, Rusi protestirali na, ulicih, na ulicah eh, in eh, Gorbačov je tudi zahteval nove volitve zaradi tega. Mislim, da bi morali to bolj upoštevati. Spoštovana gospa visoka predstavnica, jutri. Gospod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 kot eh, opazovalka eh, na volitvah lahko rečem, da to ni potekalo eh, pošteno, da so bile tudi težave za več strank, potem tudi dostop do medijev in tako dalje. Veliko to vrstnih napak. Opozorila pa bi parlamentarce in kolege na naslednje. Zahtevati nove volitve. Mislim, da bi zlasti bilo potrebno opozoriti na način, kako je to potekalo, vendar tako, da sodelujemo, da eh, zagotovimo oziroma da poskrbimo in eh, bedimo na tem, da bi bile naslednje volitve pravične, eh, kajti dejstvo je, da so, da so sedaj vladajoči izgubili ustavno večino in mislim, da na nek način lahko rečemo, da je prišlo do nekaj napredka v demokraciji, saj vladajoča stranka nima več ustavne večine, tu je močnejša opozicija, poleg tega pa protesti na ulicah, ki kažejo na to, da tudi sami Rusi niso zadovoljni s tem, kako je to potekalo. Hvala. Besedo dobi gospod Vajgal. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovana Lady Ashton, eh, dovolite mi, da najprej pozdravim v tem parlamentu pomembnega gosta, ki verjetno veliko pričakuje od naše razprave, liderja ruske opozicije, gospoda mihaila kasjanova ki je tukaj na balkonu. mislim da se moramo ljudem kot je kasjanov zahvaliti za njihovo vztrajnost in za njihovo hrabrost. mislim da jih tudi ne smemo zanemariti in pustiti na cedilu kadar se pogovarjamo z uradnimi predstavniki ruske države. mi smo včasih imeli širok dialog z ljudmi kot je kasjanov z drugimi predstavniki ruske opozicije. mislim da lahko samokritično priznamo da smo tudi to zanemarili. upam tudi gospa ashton da boste ruskim voditeljem dali vedeti da računamo na večjo kooperativnost pri odprtih vprašanjih v njihovi okolici kjer bi rusija zlasti pri vprašanju nagornega karabaha lahko dala konstruktivni prispevek.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 Gospod predsedujoči, ta primer nedavnih volitev v Rusiji je opozorila pravzaprav na eh, manjšanje eh, eh, demokracije. Prišlo je do miroljubnih protestov in tudi te goljofije. Vse to kaže, da kako pomembno je, da morajo volitve biti pravične in svobodne in vse to mora biti jasno Putinu. In tu je tudi svobodnjaška stranka, ki se ni mogla prijaviti za sodelovanje sodelovanje na teh volitvah. Eh, Rusija mora videti kot članica eh, OVSE in eh, da mora tudi prekiniti z široko korupcijo, samo obogatajenjem najvišjih ravni državne vlade, kot je pokazal ta tragičen primer Sergeja Magnitskija. Prišlo je tudi do, bil je, torej mučili so, da ga smrti v zaporu. Hvala. Melcer. Ja imamo deset tisoč nezadovoljnih rusov ki dajo svoj znak vendar pa ne smemo se predati iluziji da ima to protestno gibanje dovolj moči da bi lahko zrušilo celoten sistem ali sprožilo zamenjavo oblasti politični vidiki demonstrantov so si tudi zelo eh, raznoliki in Putin kot stabilizator po kaosu 90-ih let vsekakor še vedno um, uživa veliko priljubljenost, ki ne smemo podcenevati. Stabilnost Rusije pa je seveda odvisna tudi oziroma je tudi nekaj, kar ceni evropsko gospodarstvo kar zadeva demokratične standarde, lahko Rusijo merimo le pogojno z eh, evropskimi standardi. Tukaj eh, so šele v začetni dobi in kar nekaj časa bo trajalo, da se bo eh, zapuščina komunistične diktature odpravila. Putin bo seveda poskušal dozirano ehm, nasprotovati tem protestom. In tukaj mora Evropska unija to izkoristiti na naslednjem vrhu med EU in Rusijo. Hvala. In za konec damo besedo še gospe Sinclair. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa Eštan, eh, za kratek čas sem morala izostati iz parlamenta in eh, Eh, vem, da menite, da je zelo pomembno, da so ljudje tukaj niste zelo eh, popularni, tukaj, tukaj prisotnih je manj kot 4 odstotke eh, poslancev. To, Nekaj bi rekla v zvezi z Rusijo. Gre za resno situacijo. Ali to ne opozarja na omejitve Rusija, ki je videti kot velik jezen medved? Eh, potrebno bi ga bilo naučiti eh, nekaj manir. In eh, te volitve so prav gotovo sramotne in vsi vemo, kako je to videti. Menim pa, da Rusi pravzaprav govorijo o Evropske unije kot o nekem začasnem pojavu. E, in e, lahko se z njimi pogovarjamo, oni pa bodo naredili, kot bodo hoteli. Skratka, to so omejitve e, vašega položaja. Hvala, gospa Sinclair. S tem smo končali s postopkom Catch the Eye. In sedaj dajemo ponovno besedo gospe Ashton, da se odzove na vse, ki so spregovorili v tej razpravi. Draga Katrin, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim vsakomur izmed vas zahvaliti, vsakomur, ki je eh, prispeval k tej razpravi. Gre za jasna sporočila in to bom posredovala eh, tudi na sestanku s predsednikoma. Prav gotovo bomo načeli vprašanje volitev in eh, gospod Kelem zelo spremljamo, natančno spremljamo razplet te zadeve magnitski. In eh, vse eh, to bomo upoštevali, srečali se bomo tudi predstavni, s predstavniki civilnega foruma in se pogovorili o nedavnih dogodkih, zlasti pa o odnosih z nami. Vedno razpravljamo o mednarodnih eh, zavezah, ki jih imamo in tako bo na, tudi na vrhu. In, Eh, gospoda eh, Kasjanova sem že srečala, tudi Julija, vesela sem, da je danes tukaj prisoten. Gre za vrsto vprašanj, tudi eh, Gruzija je ena od teh vprašanj. Potem to, kar izhaja iz diskusij o politiki, ki se tudi umeščajo v ta kontekst, glede Irana. Res je, da gre za zelo velik problem in veliko časa namenjam ravno temu vprašanju, kako doseči napredek. Eh, potem eh, Rusija, ki je del E3 eh, e, plus 3, skušamo poiskati načine, kako prepričati prepričati Iran, da se odvrnejo od, od, od pridobivanja jedrskega orožja. Potem eh, glede skupnega sosedstva, govorimo v tem kontekstu tudi o Gornjem Karabahu, o Transnisterju. Eh, kot sem že povedala na začetku razprave, je pomembno, da pride do napredka v tem pogledu. Zaskrbljena sem bila, ko sem bila v Azerbajdžanu, v Armeniji, eh, ko sem ugotovila, kako napeta so razmere. Rusija pa lahko pomaga, da skušamo te napetosti zmanjšati in da se poskuša poiskati iskati rešitev. Potem tudi eh, govorili ste o tem, da je potrebno zagotoviti, da eh, se jemlje demokracije resno v Rusiji. To je pomembno. In eh, trenutno. Hvala lepa, to je vse, gospod predsednik. Hvala. Gospa Ashton, torej prijeli smo šest predlogov resolucije za konec razprave, eno od zelenih, drugo od socialistov in demokratov, tretjo od eh, kolegov liberalcev, na to od skupine EKR